rezolucije avtorja. Kolegice in kolegi, smo ob koncu dolgega leta, ki pa se nam je vsem zdelo kratko. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje. Želim vam lepo pot domov.